na spletni strani Seance on Direct. Drugo sporočilo. Litvijske oblasti so povedale parlamentu, da je bila izvoljena Justina Viko Skajta, ki nadomešča Viktorja Juspajktiča. In sicer z 21. In začetkom 21. novembra 2012. Bolgarske oblasti so parlamentu uh, sporočile, da je je bila izvoljena gospa Monika Panajatova, eh, ki zameš, eh, nadomešča gospoda Emila Stefanov Stojanova. Eh, pozdravljam obe novi kolegice in jima želim uspešno delo. V skladu z tretjim odstavkom drugega člena, dokler, njihova, <clears throat> dokler nista bili še preverjeni, Justina Vika Skajte in Monika Hans Panajatova, sedita polnopravno prisustvujete v parlamentu v njegovih organih, če sta prej izjavili, da ne izvajate nobene, drugega, eh, nobene druge naloge, ki ni kompatibilna z evropskim poslanstvom. Tretjič francoske oblasti so parlamentu sporočile, da se oduzame parlamentarno imunost Marin, gospe Marin Le Pen v skladu s členom 6 drugega odstavka eh, pravilnika smo to predali v streznemu odboru in to je pravni, odbor za pravne zadeve.